Imam najprej prošnjo gospoda eh, Korbeta, ki želi nekaj povedati v zvezi s poslovnikom. Prosim. No Niste napovedali, kdo bo zapustil politične skupine. Sprašujem potem, ker je UKIP. Uh, govoril o Janice Atkinson, eh, ki je bila izključena iz svoje stranke, eh, vendar v tem Evropskem parlamentu je očitno ostala v politični skupini in na ta način eh, želijo pač ohraniti finančna sredstva, ki izhajajo iz njenega članstva. Ali je to, hiper, ali je to hipo, hipokrizija ali pa eh, je prišlo samo do eh, pomakljivosti pri prenosu informacij. Ja, ja, er, eh, Gospod grof Dartmotski, prosim, da se usedete, dobili boste besedo. Gospod Korbet, hvaležen bi vam bil, če bi kot izkušen kolega imenovali člen iz poslovnika, na katerega se sklicujete. Če bi mi imenovali eh, ta člen, bi lahko nekaj povedal v zvezi s tem. Ker pa ga niste navedli, se ne morem sklicovati na ta eh, člen, temveč lahko govorim samo na splošno. In sicer prvič, domnevam, da o članstvu v političnih eh, skupinah ne odločajo politične stranke v državah članicah, temveč politične skupine avtonomno tu v parlamentu. In zaradi tega politična skupina sama odloča o, te, o tem, kdo bo njen član ali ne. In zaradi tega o tem tudi ne razpravljamo na plenarnem zasedanju, razen če pride do kršitev načelnih pravil. Vendar teh kršitev nisem videl. Gospod Darth Mot, prosim just simply say um, that um, that Rad bi samo povedal, da je to zadeva pravnih postopkov. Obstajajo tudi eh, človekove pravice pri tej zadevi in eh, parlament si zelo prizadeva za človekove pravice. gospa eh, je bila odstranjena iz UKIP-a in eh, še vedno imamo statut, v katerem je določen postopek, se pravi, eh, postopek se bo primerno nadaljeval in upam, da sem s tem pomeril gospoda Korbeta. Hvala lepa za to razlago, vendar to tudi nima nobene zveze s poslovnikom, gospod Boreli qualità di copresidente kot sopredsojujoči skupine FDD vam želim povedati, da je ta da poslanka suspendirana v tej skupini in tudi nima glasovalne pravice. Torej lahko pa dela, dokler se ne konča ta postopek in na osnovi tega bodo potem tudi sprejeti ustrezni sklepi. Borelli, Gospod Boreli, Eh, to je bil odgovor v skladu s poslovnikom na vprašanje gospoda Korbeta. Najlepša hvala. V skladu s členom 149 eh, eh, poslovnika sprejet ta dnevni red je bil razdaljen. V dogovoru s političnimi skupinami predlagam spremembo do eh, dnevnega reda in sicer eh, izjava komisije eh, ob spominu na požare tovarn v Bangladešu in napredek na področju bangladeškega trajnostnega sporazuma bo prestavljena na poznejše zasedanje. Ali ima kdo kaj proti? Ne. Potem je to sprejete. Gospod Golniš, prosim. Elizeja. Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Ta zadeva je zelo resna. E, mi smo videli, e, kako deluje globalizacija, kako deluje cinični mednarodni kapital, e, ki zahteva nizke plače in Eh, delavce, ki delajo kot sužnji in eh, ker pač eh, ni carinskih dejatev, te tovarne v tujini uničujejo naše in ta politika je privedla do več sto mrtvih in Evropejci in Zahodnjaki smo odgovorni za to in mislim, da te točke ne smemo eh, črtati z dnevnega reda. To točko moramo obravnavati takoj. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa, gospod eh, Golniš. Več skupin je zahtevalo predstavitev obravnave te točke. Vi ste govorili proti temu, torej bomo glasovali. Kdo je za to, da se prestavi? Za. Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Torej, imeli smo večino za. Eh, gospod Golniš, prosim. ELS zahteva eh, razpravo ob. Eh, Eh, izjavi eh, komisije o PNR-u z Mehiko brez resolucije. To naj bi dali na današnji dnevni red. Če se to eh, sprejme, se podaljša današnje zasedanje do 22. ure. Gospa Holmajer bo utemeljila to zahtevo. Prosim. Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, naša prošnja je prav posebej aktualna, kajti Mehika ima eh, rok za podaljšanje kazni za letalske družbe. Eh, ki ne posredujejo podatkov. Eh, od 1. julija naj bi ta kazen znašala 30 eh, tisoč evrov. Mene sedaj seveda zanima, kakšne koraki so načrtovani do 1. julija. Hvala lepa, gospa Holmajer, za to prošnjo bo govorila tudi gospa Intfeld. Prosim. Že večkrat sem zahtevala, da naj se ta točka da na dnevni red in zaradi tega politična skupina podpira eh, to zahtevo, vendar predlagam, da spremenimo eh, naslov, kajti v tem trenutku še vedno eh, nimamo dogovora med EU in Mehiko. Torej, mi podpiramo, da točko damo na dnevni red ob spremenjenem naslovu. Me Hvala lepa. Ali se kdo izrika proti predlogu? Ne. E, predlagam gospe Infeld in gospe Holmeier, da rečemo izjava e, sveta in komisije o načrtovanem sporazumu med Mehiko in EU o prenosu potniških podatkov. S tem smo upoštevali tudi ta predlog gospe Infeld. Kdo je za ta predlog gospe Holmer? Prosim, da ne dvigne roko. Uh, Kdo je proti? Se kdo vzdrži? S tem je ta predlog sprejet. Sledi predlog politične skupine zelenih, da bi imeli razpravo o izjavi sveta in komisije o Grčiji in da to damo na dnevni red in sicer pogajanja v evroskupini o eh, sklenitvi um, revidiranega programa brez resolucije. Gospa Harms je prosila za besedo, ki bo utemeljila ta predlog. Gospod predsednik, gospe in gospodje, to, te, ta mikroplenarna zasedanja v Bruslju organiziramo zato, da se lahko odzivamo na aktualen razvoj po svetu, tako kot Vi, sem tudi jaz brala časopise v Evropi v zadnjih dneh in ugotovila, da je beseda Grexit um, zelo razširjena in da je vedno več glasov anonimnih iz evropskih inštitucij in iz vlad eh, držav, da bi bilo najboljše za Evropsko unijo in tudi za Grčijo, če bi prišlo do takega Grexita. Jaz sem mnenja, da je to malomarno. Menim, da je to predvsem malomarno do državljank in državljanov Grčije, ki bi v primeru izstopa Grčije iz evra eh, se soočili še z veliko težjo humanitarno situacijo, kot smo ji priča že danes po letih vrčevanja. Sem pa tudi mnenja, da Evropska unija v celoti, torej ne samo euroobmočje, temveč Evropska unija v celoti bi eh, šla v veliko tveganje, če bi prišlo do takega Grexita. Gospod predsednik, mislim, da bi morali uporabiti to plenarno zasedanje in da je to pravi trenutek za razpravo o eh, tem in da nas komisija in svet eh, obvestita o stanju pogajanj. Hvala imeli ste mojo pozornost, manj ste imeli pozornost drugih poslancev in poslank. Ali še, se kdo izreka za predlog gospe Harms, Harms ali kdo um, utemeljuje ta predlog? Gospod Luka, uh, zelo me presenečate, če želite uh, dodatno utemeljiti ta predlog. Hvala, gospod predsednik. Hvala, da lahko sam povem to, kar menim in česar ne menim. Ta predlog o spiharm se mi zdi zelo pravilen. Evropski parlament se mora ukvarjati s tem, kajti uradno stališče EU, ki ga izraža naprimer tudi komisar Dombrovskis in to je povedal na zaslišanju, da ne sme biti Grexita, da je evro nepreklicen in da si ne moremo zamisliti, da bi se država, eh, eh, um, eh, da bi istopila. To je pravzaprav uradno stališče. Zdaj pa, ko mnogi člani vlad, znanstveniki svetujejo k temu ali vsaj omenjajo možnost Grexita, moramo videti, kakšno je stališče komisije do tega. Ali bo pomagala pri Grexitu, če bo prišlo do tega, ali se pripravlja na to, ali pa je komisija mnenja, da Grexit tako in tako ni možen in da bo Grčija izstopila popolnoma brez priprav, če bi se to eh, nekako z incidentom nekod zgodilo. Hvala. Hvala, gospod Luka. Um, bil sem presenečen na to neobičajno povezavo. Seveda ni bil moj namen razložiti, kaj vi želite povedati. Um, to bi storil lahko prav gotovo tudi na drugačen način. Besedo pa ima kolegica Cimer, ki, bo, ki nasprotuje predlogu. Uh, Gospod predsednik, moja politična skupina se izrika proti predlogu, da bi danes imeli razpravo o položaju v zvezi s pogajanji med Grčijo in Evropsko unijo oziroma evroobmočjem prvič, eh, ker smo mnenja, da je 20. februarja bila vzpostavljena podlaga za pogajanja in ta podlaga velja tudi še danes. Vse ostalo, kar slišimo, so govorice, to, so, to je poročanje časopisov, to iz, so izjave, ki jih baje slišimo iz komisije in iz drugih dobro obveščenih virov, ki pa se potem spet vedno zanikajo. Ne vem, na kateri osnovi sploh želimo razpravljati, katere so dejstva. Mnenja sem, da potrebujemo dobro razpravo o Grčiji. E, zaradi mene na naslednjem plenarnem zasedanju ali tudi poznaje, ampak razpravo, ki bo preprečila, da postajemo žogica takih govoric in s tem eh, nadalje zaostrujemo ta položaj. In zato zavračamo razpravo ob tem trenutku. Čeprav, in to želim dodati, sem popolnoma mnenja gospe Harms, da je način ravnanja s tem problemom pravzaprav sramota za Evropsko unijo. Hvala. Eh, predlog gospe Harms je sedaj predmet glasovanja. Kdo se strinja s tem predlogom, prosim, da dvigne roko. Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Predlog je zavrnjen. S tem je razpored dela za danes eh, določen, tako kot smo ga spremljali.